Eh, poslanski skupini, katere član je bil kolega Bonano. Eh, potem pa še obvestila, pristojni švedski organi eh, so predsednika obvestili o izvolitvi gospoda Jakopa Dalunda v Evropski parlament, nadomostil bo Petra Eriksona in sicer z 7. junijem 2016 pozdravljam eh, kolega in eh, opozarjam, da s tem postaja polnopravni eh, član Evropskega parlamenta in njegovih organov v skladu z poslovnikom. E Sedaj